Tako, lepo vas pozdravljam na tem sestanku. Najprej sporočila predsednika. Na voljo imamo tolmačenje v 21 jezikov, razen v irščino, estonščino in pa malteščino. Zasedanje prenašamo tudi po internetu. Zdaj pa še zapisniki. Tu piše, da bi morali potrditi zapisnik sestanko 16. aprila in 26. maja. Zapisnika bosta potrjena, če do konca delovnega dne ne bo kakšnih komentarjev oziroma ugovorov. Tako, zdaj pa glavni del našega skupnega sestanka. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi lahko ena od poročevalk eh, pripravila krajši uvod. poročevalki, katera bi prevzela pobudo in nas nekako spoznala s tem dosjejem. Kolegica Zomer, ne. Kolegica moj, tudi ne. Dobar večer. Ja. To je vsekakor mogoče. Allora. Čisto na kratko. Jo, ja, vorrei dire che... Rada bi povedala, da sem eh, pri pripravi tega poročila sodelovala s kolegico Renate Zomer. To delo nikakor ni bilo lahko in od začetka eh, sta najo vodila dva cilja in sicer zaščita evropskih državljanov in potrošnikov in eh, zaščita živali. Eh, pri tem Evropsko unijo zavezujejo tudi različne pogodbe. Smo proti komercializaciji in eh, proti temu, da bi v Evropski uniji prodajali eh, izdelke kloniranih živali. Tukaj gre torej za zaščito zdravja evropskih državljanov in pa živali. Zato vas prosim, da glasujete po lastni vesti in eh, pri tem se zavedajte, da gre za zakonodaj, ki bo zaščitila 500 milijonov evropskih državljanov. Hvala lepa. Povsem zomer. Najlepša hvala. Kolegica zomer. Jaz bi se ob tej priliki zahvalila so poročevalki Julie in moj za odlično sodelovanje. Hvala pa tudi vsem poročevalcem v senci iz obeh odborov hvala za zelo dobra pogajanja oziroma sodelovanje. Še enkrat vas prosim, da podprete kompromise, ki smo jih izdelali. Sledimo strogim smernicam. Ne smemo si kar tako, eh, ne smemo kar tako umakniti roki in dejati, ja, sej mi ne kloniramo stvari, samo uvažamo eh, klonirane proizvode oziroma proizvode sklonjene živali. Tukaj gre za eh, zdravje večjih generacij in pa tudi za več generacij kloniranih živali. Ko gre za kloniranje, stvari ne smemo kar tako pošaljno zavračati. Zato smo pripravili zelo stroge smernice, ehm, ki jih prosim podprite v obliki kompromisov. Mislim, da je to vprašanje tesno povezano s temeljnimi evropskimi vrednotami. Zagovarjamo dobro počutje živali. Hkrati pa seveda želimo tudi priti naproti vsem tistim državljanom, ki kloniranja ne podpirajo. Tukaj gre za vrednote, ki so uh, temeljne evropske vrednote, ki so povezane z našo etiko in zato vas prosim, da kompromise podprete. Hvala. Bardzo dziękujemy za pewne. Najlepsza chwała. Vsekakor bomo slišali še več zahval, ampak potem ob koncu glasovanja. Predlagam, da kar začnemo z glasovanjem. Kompromis 1. O vseh kompromisih bomo glasovali elektronsko. Kompromis 1. Glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 2. Glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. kompromisni predlog je sprejet. Tako zdaj pa sledi predlog spremembe 125. 125, torej glasujemo. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Sledi kompromis 3. Glasujemo elektronsko. Glasujemo.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 Proti? Sprejeto. Gremo naprej. Predlog spremembe 122. Tu imamo tri predloge sprememb. Zdaj predsedujoči pravi predlog spremembe 22. Kdo je za? Proti? Proti? sprejeto. Predlog spremembe 23. Tudi tega sta pripravili poročevalke. Kdo je za? Smo pri 23. Proti. Sprejeto. Gremo naprej. Predlog spremembo 151 za torej 151 za proti zavrnjeno kompromis 4 glasujemo elektronsko glasujemo glasovanje konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 159. 159. Gremo naprej, pravi predsednik. Predlog spremembe 26. Za. Proti. Sprejeto. predlog spremembe 20. Tudi tega sta pripravili poročevalki. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 27. Za. Proti sprejeto. Predlog spremembe 163 za proti zavrnjeno. Predlogi sprememb 164, 65, 166. Kdo je za te tri? Proti zavrnemo. Sledi predlog spremembe 29. Za. Proti. Sprejeto. Predlog spremembe 167. Za. Proti. Sprejeto. 168. Za. proti. Sprejeto. Predlog spremembe 30. Za. Proti. Sprejeto. Predlog 14. Za. Proti. 14 in ta 14 za, proti. Bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe INTA 14. Glasujemo. Nekam glasovanja. Konec glasovanja. zavrnjeno. Predlog 170 za. Proti. Sprejeto. Predlog 171 za. Proti. Sprejeto. Predlog spremembe 31 za nasprotje. Sprejeto. Predlog spremembe 172. Za. Proti. Sprejeto. Predlog spremembe 34. Za. Proti. Sprejeto. Tako, zdaj pa lahko besedo predam kolegu Džanijo. Gremo naprej. Kdo bi spet za, proti, vzdržani, sprejeto. Kdo bi spet za. Aha, se upravičujem. A, elektronsko moramo glasovati. Ja, sem se zmotil. Gospod predsednik, eh, založila sem svojo kartico, ali mi lahko prosim prištejete potem rezultatov. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis šest. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 49 za. Proti vzdržani sprejeto. 50 za, proti, sprejeto. Prve spremembe 2 za, proti, vzdržani sprejeto. 3 za, proti, vzdržani sprejeto. 4 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis sedem. Glasujemo elektronsko. Everybody voted, the vote is closed. Vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe 55 za. Proti preverimo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sledi predlog spremembe 17 za 70, pravi predsednik. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 71. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog 72. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Tako, zdaj pa glasujemo o predlogu spremembe 85. Za. 85. Proti. Vzdržanju. Sprejeto. Če želite preveriti, pa preverimo. glasujemo. Ste si glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Tako, zdaj pa glasujemo o 93. Predlog gospoda Tarabele. Za. 93. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 10 za proti vzdržani sprejeto. In ta 3 za proti vzdržani sprejeto. Predlog 94. Ne. Aha, ne. Ha, no. Bomo preverili INTA 3 elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Ja, žal mi je. Za vas. Zdaj glasujemo o predlogih 95 in 96 skupaj. Za proti, vzdržani, zavrnjeno. Sledi predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. In ta štiri, za, proti, vzdržani, sprejeto. sledi predlog spremembe 102. 102. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 103. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 105 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sledi predlog 110 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako pa še končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Now we have on uh, the citation. Zdaj pa redba 3a. Glasujemo. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Tako, zdaj pa še glasujemo o eh, osnutku resolucije sami popravki, ki smo jih izglasovali, glasujemo. Everybody had voted. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo. no? dobbiamo sospendere la riunione Emily ci vediamo alle 4 con il eh, se potete ok before predem s tem sestankom bi člane odbora Envi opomnil, da ob štirih nadaljujemo zasedanje s komisarjem Velo. Prosim, da ste v dvorani ob štirih. Točno ob štirih. Hvala.